našimi partnerji v Azerbejdžanu, tudi v okviru sveta za sodelovanje med Evropsko unijo in Azerbejdžanom. Hvala. Hvala, komisar. Razprava o Azerbejdžanu je končana. Eh, glasovali pa bomo o resolucijah, tako ko bomo končali z razpravo. Naslednja točka na dnevnem redu je vprašanje Belorusije. Sim. Predajmo besedo gospodu Maštarki, izvolite. Uh, eh, vážni kolegove, prehodnocenji. Kolegice in kolegi, Ne smemo pozabiti, da ko skušamo objektivno oceniti naše notranje razmere, naši partneri in naši sosedi si a, eh, zaslužijo popolnoma enako obravnavo. Zdravnik eh, vas a, eh, bo vedno opozarjal, da a, pač a, kršitve oziroma nasilje je nasilje, potem to velja vse povsod. Moramo torej zagotoviti ustrezne pogoje, kar zadeva zdravje, kar zadeva tudi pošteno ravnanje ravnanje, dostojanstveno ravnanje, ne glede na a, državo. Euronest je bil vzpostavljen kot instrument za izmenjave in sodelovanje. V primeru Belorusije pa ni a, v celoti možno doseči ta cilj zaradi ukrepov, ki so bili sprejeti. Rezultati te odločitve pomeni a, kršenje praške deklaracije in zamujanje z možnosti za vzajemno sodelovanje dejansko uh, stremimo uh, za tem, da bi vzpostavili eno samo Evropo in da bi dali enake možnosti tudi mladim v Belorusiji. Zato moramo ponovno premisliti o teh odnosih, ali so omejitve sprejemljive, tako kot se dogaja v Belorusiji, ali moramo gledati na nje kot na prave prijatelje. Ob obletnici Černobila bi vas eh, prosil, da uh, gledate na Belorusijo z drugačnega zornega kota kot država, ki je tudi zelo trpela. Ta katastrofa je prizadela predvsem prebivalstvo v Belorusi in jim onemogoča, da se udeležujejo tudi na uradni obletnici, uradni proslavi Belorusi in to se mi zdi nekaj nespremljivega in ne se navižem na besede gospoda Tanoka, vem, da je težko govoriti hitro v angleščini, jaz ljubim angleščino, ampak Dajte poskusiti eh, govoriti hitreje v nekem drugem jeziku, morda vas bom kot eh, Čeh bolje razumel. Hvala lepa. Gospod Palickis. Eh, Hvala lepa. V zadnjih petih mesecih eh, po 19. decembru politične razmije v Belorusiji so se dramatično poslabšale, prišlo je do ustrahovanja, do eh, cele vrste oblik eh, preganjanja medijev in Belorusija dejansko krši vse mednarodne konvencije, dokumente in dialog postaja zelo težak. iz Minska je prišlo do obtožb na račun Evropske unije. Skušamo pomagati opoziciji in civilni družbi. Opozicija eh, tudi skuša pomagati civilni družbi. Morda to je samo utvara, ampak jaz sem prepričan, da Moskva in Kijev lahko prav tako pomagata pri vsem tem. Lahko pomagata pri dialogu, zato da pride do izpustitve političnih eh, zapornikov. Naslednji govornik je gospod Preda. Hvala lepa predsedujoči. V predgovorniki so že omenjali srečanje prejšnji teden eh, parlamentarne skupščine Euronesta, ki je potekala ob odsotnosti poslancev iz Belorusije. In sicer zato, ker poslanci iz Miska niso svobodno izvoljeni, tudi razmere človekovih pravic v tisti državi, torej te razmere so še vedno kritične. Vsi dejansko poznamo zatiranje protestnikov decembra meseca. Eh, tudi predsedniški, opozicijski predsedniški kandidati so še vedno v priporu. Mnogi ljudje celo in sodelavci kandidatov so eh, v zaporu enostavno zato, ker eh, so se udeležili teh shodov. Jaz mislim, da imamo dve pomembni plati. Prvič, neodvisne preiskave teh aretacij, ekonomske sankcije, ki jih bi jih bilo treba razširiti tudi na beloruske države državna podjetja, ki sodelujejo v režimu. Hvala lepa. Zdaj pa besedo predajamo gospe Ojulandi. Izvolite. Hvala, predsedujoči. Razpravljamo o razmerah v Belorusi že četrtič letos. Kljub temu politični zaporniki, ki so v priporu, še vedno niso bili izpuščeni. Hvaležni smo svetu, ker je ponovno uvedel vizonske sankcije in tudi zamrznitev premoženja uradnikov Belorusije, kar dokazuje našo zaskrbljenost nad usodo prebivalstva Belorusije. Tukaj ne gre samo za retoriko. Morda nismo bili dovolj jasni in zaradi tega pozivamo Evropsko unijo naj razširi omejevalne ukrepe proti režimu Lukašenka. Moramo torej uporabiti ciljne ekonomske sankcije proti državnim podjetjem. Eh, tako bomo imeli ustrezen učinek in beloruske oblasti tega ne bodo morali zanimariti. Eh, Lukašenkov režim eh, računa na dohodek iz izvoza kemikali, težke industrije in tekstila in to je v rokah države. Dejansko z zapiranjem našega trga bomo dokazali našo odločnost, da pač opozorimo opozorimo Lukašenko režim na a, njegove nespremljive ukrepe. E, Prehod na drugo obliko vodenja je nujno potreben za prebivalstvo v Belorusi in ne smemo jim zanikate, zanikati svobode, ki jo že dolgo pričakujejo. Hvala lepa, gospod Ojulan. Naslednji govornik je gospod Kaminski. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Dame in gospodje, tu govorimo o politiki, govorimo o človekovih pravicah v kontekstu Belorusije in rad bi nekoliko nekonvencionalno se lotil te teme danes in vas spomnim na dve imeni. Na dve imeni, ki sta povezani s to tematiko. Eden je moj prijatelj, odličen Belorus in evropejec Anatoli Bjecko, ki je bil nedavno šele izpuščen iz zapora po več kot 100 dneh v priporu, po mojem globokem prepričanju protipravno. In iz te dvorane bi si danes želel, da bo večina naših kolegov tudi pozdravila. Beseda solidarnosti. Drugi pa je človek, eh, za katerega izpustitev bi prosil skupaj z na tisoče Poljaki. Andrzej Počobot, to je novinar enega glavnih polskih dnevnikov, ki je tudi v zaporu in ki ga preganjajo preprosto zato, ker se režim Lukašenka boji svobode govora, svobode govora, ki je temelj vsake demokracije. In mi kot evropejci danes tu v tej dvorani nimamo druge izbire, kot da zelo glasno povemo, ja svobodni demo, uh, Belorusiji, ja demokraciji v Belorusiji in da svobodnemu beloruskemu narodu v Evropi. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Romive Rueda. Gospod predsedujoči, še enkrat obžalujem eh, ozračje, ustrahovanja proti političnim eh, nasprotnikom v Belorusiji in obžalujem tudi preganjanja od predsedničnih volitev decembra 2010. Druge, če obsojam eh, tudi aretacije v povezavi z množičnimi shodi In poudarjam, da eh, tudi te eh, sodni postopki so eh, potekali za zaprtimi vrati, niso imeli možnosti tudi poklicati svoje priče in niso imeli možnosti biti v stiku s svojimi odvetniki. Prejeli so še, vel, še, še veliko opozoril strani tudi ministrstev in mislim torej, da ti sodni postopki niso nepristranski. Obsojam pomagnje spoštovanja za temeljne svobode svoboščine, kot je svoboda združevanja in izražanja jasnega mnenja in eh, pozivam k takošnji izpustitvi eh, udeležencev na teh eh, protestih in shodih in da se vse obtožnice umaknejo. Hvala lepa, gospod Rumeva i Rueda. Zdaj pa govorniki v imenu političnih skupin, gospod Protaševič v imenu EPP-ja. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Ja, dejstvo je, da so razmere v Belorusiji dobesedno iz dneva v dan slabše tako na politični ravni kot na gospodarski ravni. Na politični ravni, na ravni človekovih eh, in državljanskih pravic vidimo, da prihaja do škandaloznih procesov proti glavnim konkurentom za funkcijo predsednika na zadnjih volitvah, pa tako prihaja do represije nad neodvisnimi mediji, še posebej Eh, bi izpostavil eh, že več tedensko priprti Andreja Počobuta. Eh, prav tako prihaja do denominacije rubla, do finančne krize, do težav z likvidnostjo. Prav tako Aleksandar Lukašenko izgublja nadzor, ne nad razmerami v državi, ampak tudi nad samim seboj, na kar nakazujejo tudi njegove želive besede na račun predsednika Ukrajine in predsednika Baroza. Čas je, da končamo z besedemo in pozivi. Čas je, da začnemo ukrepati. Osmi odstavek naše resolucije pravi, da je čas za gospodarske sankcije in to je edini jezik, ki ga Lukašenko razume. Če bomo mi danes sprejeli eh, gospodarske sankcije, potem lahko pričakujemo, da se bodo končno končali ti škandalozni procesi, te škandalozne represije in Lukašenko konec koncev razume le ta jezik in čas je, da začnemo ukrepati odločne ukrepati proti temu, kar se dogaja v Belorusiji. Hvala. Hvala lepa. Gospod Repo je naslednji v imenu socialistov in demokratov. Ja, ja, Hvala lepa. Tukaj se lahko pogovarjamo o zadnji diktaturi v Evropi. Nujno je, da se izrazimo zelo jasno, kajti zadnje predsedniške volitve niso bile demokratične ni prišlo do svobode izražanja, do svobode združevanja. Člani opozicije, člani civilne družbe, so bili podvrženi nadlegovanju in preganjanju. To je hroničen problem. Torej, nujno je, da vsakdo v civilni družbi se aktivno udeležuje političnih razprav, kajti človekove pravice, temeljne svoboščine so elementi, ki so neizogibni. E, nujno je, da ta država spoštuje temeljne svoboščine in pravice svojih državljanov. Ta država mora nujno izboljšati, izboljšati svoje situacije, kaj zadeva človekove pravice veste, to je ključnega pomena v kontekstu našega partnerstva z vzhodnimi državami. Moramo torej predvideti ukrepe za to, da skušamo doseči, da se razmere izboljšajo. Hvala lepa. Zdaj predajam besedo gospodu Donskisu eh, za, v imenu skupine Alde. Hvala predsedujoče ni nikakršnega znaka, da bi Lukašenkov režim se lahko spremenil v naslednjih mesecih ali letih. In torej samo pod zelo odločnim pritiskom Evropske unije lahko pričakujemo, da se kaj dogodi. Belorusija krši vse človekove pravice in temeljne svoboščine in lahko ugotavljamo, da beloruske oblasti v zadnjih mesecih so večkrat pokazali eh, svojo neupoštevanje temeljnih eh, svoboščin, kar zadeva svobodo združevanja in izraženja. Tukaj se pogovarjamo o eh, neke vrste nezmožnosti spreminjanja Lukašenkovega režima in to je nekaj pesimističnega. Moram reči, da bi morali dati ustrezen znak Belorusiji, strani Evropske unije in ne moramo izvajati pritisk na režim. Moramo povedati stvari zelo načelno in da vsaka oblika kršitve človekovih pravic bo deležna ustreznega odgovora. Ne sme nas zavajati, njegov, ne sme nas zavajati njegovi poskusi, eh, da recimo pristane na določene zahteve Evropske unije samo zato, da razjezi Rusijo. Mislim, da to, kar se dogaja v Belorusiji, je nesprejemljivo. To moramo oceniti na zelo načelen način in izvajati pritiske na to državo. Hvala lepa lepa. Hvala lepa, gospod Donskis. Naslednji govornik je gospod Poreba v imenu ECR. Panie przewodniczący, średnio co dwa. Hvala lepa, gospod eh, predsedujoči. Že tretjič v zadnjih dveh mesecih govorimo o tem, kar se dogaja v Belorusiji. Omenjamo primere kršitev človekovih pravic, omenjamo imena predstavnikov opozicije, ki sedijo v zaporu onemogočeno je delovanje številnim nevladnim organizacijam, državljanskim eh, združenjem. Sveda moramo vse to obsoditi in proti temu moramo protestirati, ampak zdi se mi, da je enako pomembno, če ne pomembnejše, tudi to, da konkretno, realno ukrepamo, da Evropska unija ukrepa in da se angažira za postavitev eh, civilne družbe, nevladnih organizacij, svobodnih medijev. Prav tako so potrebne sankcije, gospodarske sankcije, kajti zdi se, da je zdaj pravi trenutek, da čim prej te sankcije tudi uvedemo. Danes bomo glasovali o resoluciji, ki naj bi zagotovila moralno podporo beloruski družbi. Po mojem mnenju morajo temu slediti konkretne rešitve, finančne rešitve, gospodarske sankcije, ki bodo pripomogle k vrnitvi svobode in demokracije v to državo. Hvala lepa, gospod Poremba. Naslednja je Kristina Morva. Izvolite, beseda je vaša. Hvala lepa gospod predsedujoči, poslanke in poslanci. Stanje človekovih pravic je tema današnje razprave o Belorusiji. Imamo vprašanje, kaj bi porekli na to, da član Lukašenkove vlade v enem ali dveh eh, letih v Evropskem parlamentu postane predsednik odbora za državljanske soboščine. Kaj bi porekli na kaj takega? Kdaj torej bomo končno tako daleč pri teh razpravah, ki jih imamo takole ob četrtkih eh, popovdne? Imam minuto časa še in zato bi rada z vami delila še nekaj zadev prvo vprašanje sem eh, postavila zato, ker je mađarski Lukašenko, eh, članica nekdanje vlade, podpredsednica odbora Libe, to je Kinga Gönc, ki podaja predloge za druge, za druge eh, države. No, ampak zakaj je bil njen predsednik vlade Ferenc Žučeni? Eh, tako poznan, zato ker se je obnašal enako kot eh, vlada Lukašenka in prav tako je povzročil približno enako količino problemov. In zato bi vas eh, prosila, da se do vlade Belorusije obnašate enako, kot ste se obnašali takrat do vlade Mačarske. Vse vse demonstracije na Mačarskem so z nasiljem eh, razgnali, zdaj sem dobila tudi odškodnino, ker so mi iz neposredne bližine izstrelili solzilec v obraz in eh, prav tako so še vedno zaprti posamezniki v, na Mačarskem, ki so bili vodilni v teh demonstracijah proti takratni vladi. V Združenih državah imamo naprimer še vedno smrtno žrtev, eh, smrtno kazano, prostite, in tudi v Guantanamu imamo še vedno številne zavračanja vredne metode, ki se uporabljajo in ki jih uporablja tudi režim Lukašenka. Želite sankcije proti vladi in predsednik prekinja. Hvala lepa, gospa. Morvaj, besede ima gospod Posled. Gospod predsedajoči, pogosto se ne strinjam s gospodom Maštalkom, danes ja. Najprej ne povem, da morajo vse stranke biti boj za to, da končno v Belorusiji prevlada demokracija in vladavina prava. Prav tako, tako kot on, tudi jaz pozivam k večjezičnosti. Prihajam iz eh, srednje Evrope, iz območja Habsburške monarhije, ki v številnih zadevih ni bila slaba, ampak problematična je bila in pozluje šla zato, ker je največja govorna skupina, nemško govoreča, moja govorna skupina ustrajala na nemščini kot edinem jeziku. In to je bil konec več nacionalne skupnosti. In dragi Charles, zelo te cenim, ampak oprosti, tukaj smo zaradi več jezičnosti in tudi zaradi pravic manjših jezikov. Kar zadeva Belorusijo, naj povem, pred 20 leti eh, sta Slovenija in Hrvaška dobili neodvisnost, oziroma razglasili neodvisnost. Kmalo zatem Ukrajina in Belorusija. In nihče si ne bi mislil, da bomo 20 let kasneje še vedno imeli diktaturo v Evropi. Ampak žal nimamo samo ene, imamo Belorusijo, imamo diktatorski razvoj dogodkov v Rusiji, eh, imamo nazadovanje v Ukrajini, v Moldaviji in Transnistriji, oziroma v Prednestru imamo težave, tako da naše celotno vzhodno soseščino moramo videti kot območje, ki je v nevarnosti in zato si moramo biti na jasnem, kje stojimo. Razmišljati moramo strateško in svobodo in vladavino prava. Moramo je imati kot merilo eh, napredka in odnosov s celotnim vzhodnim sosedstvom in ne le z Belorusijo. Hvala lepa, gospod Posod, eh, gospod Migalski. Hvala lepa, gospod eh, predsedujoči dame in gospodje. Začel bom z osebno noto. Name se je obrnila organizacija Libereko partnerstvo za človekove pravice eh, s prošnjo, da bi prevzeli skrb oziroma oskrbo enega od eh, političnih zapornikov v Belorusiji. Predlagali so mi, da naj poskrbim za gospoda Pandarenka in vsem, ki se ukvarjate s temi vprašanji bi prosil, da se morda vendarle odloči za takšno uh, osebno pokroviteljstvo uh, za posamezne zapornike v Belorusiji, predvsem za njihove družine, uh, kajti pomembno je, da v tej državi, ki konec koncev meji na Evropsko unijo, nekaj storimo. Dejstvo je, da se vsi na nek način uh, tukaj nadejamo nekih velikih pogumnih korakov. Ja, to mora biti sankcije, to mora biti odločen jezik. Uh, kajti z Lukašenkom lahko govorimo le v jeziku, ki ga on razume in razume samo jezik interesov, razume jezik moči in če želimo obvarovati demokracijo in človekove pravice, moramo govoriti z jezikom, ki ga Minsk razume. In eh, zdi se mi, da smo tu v tem zboru res že veliko krat o tem govorili, le da iz teh naših besed potem eh, ni prav veliko. In to je poziv tako našemu zboru, to je poziv vsem organom Evropske unije, vsem institucijam Evropske unije, pa tudi poziv eh, vam, eh, ki ga ponesite domov v svoje države eh, in svojim vladam, kajti te imajo približno enako moč prepričevanja gospoda Lukašenka, da končno. Eh, da prostor demokraciji in svobodi, enako kot mi v Evropski uniji. Hvala lepa. Hvala. Prehajamo na postopek proste razprave. Prvi, oziroma prva je gospa Korhola. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Lukašenko je po predsedniških volitvah vedno močneje izvajo represijo na to pozicijo. Štirideset eh, oseb, ki so stolovali na demonstracijah, je prišlo pred sodišče, eh, samovoljno so jih obsodili in vrgli v zapor. Zdaj je zelo jasno gibanje, ki nasprotuje eh, Lukašenku. Jasno je, da gre tu za zgolj cinične igrice. Pomembno je, da se zdaj intenzivneje lotimo tega vprašanja, kajti morda bi morali hokejsko moštvo Belorusije izključiti iz naslednjih eh, zimskih olimpijskih iger. Skratka, potrebujemo učinkovite sankcije proti Belorusiji. Hvala lepa, gospod Dancila. Comunitatea internațională care include gospod predsedujoči, mednarodna skupnost, ki vključuje tudi evropsko skupnost, poziva beloruske oblasti naj vendarle spoštujejo svoje obveznosti in da ne prenehajo za represijo nad predstavniki opozicije, da naj izpustijo predstavnike opozicije, ki so v priporu in da naj prav tako prenehajo za ukrepe proti svobodnemu tisku, proti civilni družbi, proti zagovornikom človekovih pravic. Sodni postopki morajo biti pošteni in transparentni in oblasti v Belorusiji si mora biti najjasne, da brez človekovih pravic, brez vladavine prava v skladu z skupno deklaracijo z vrha o človekovih pravicah, predsedujoči prekinja, govornica nadaljuje, brez tega bodo oblasti v Belorusiji le stežka razumele, da kot je bilo zapisano v skupni izjavi z, eh, o vzhodnem partnerstvu leta 2009, ki je Belorusija tudi podpisala, brez tega Evropska unija ne bo več podpirala Belorusije. Hvala lepa, naslednja je gospod Lunaček. Danke, herr Präsident. Hvala, gospod predsedujoči. Za besedo sem prosila ker sem se hotela odzvati na to, kar je predejala gospa Morvaj. Kinga Gons ne prihaja z moje stranke. Ampak moram reči, da sem ogorčena nad načinom, kako izkoriščate razpravo o zadnji diktaturi v Evropi, Belorusiji, z gospodom Lukašenkom na čelu, da diskreditirate članico tega parlamenta in jo imenujete Mačarski Lukašenko. To mislim, da resnično ni v skladu z vrednotami, našega Evropskega parlamenta, v katerega smo bili konec koncev vsi izvoljeni. Hvala lepa. Postopek eh, modrega kartona, gospa Morva, izvolite. Ja, zanima me, če ste slišali, kaj sem dejansko dejala. Ona, sem dejala, je bila članica vlade mađarskega Lukašenka, gospoda Đurčanja tako da prosim, odgovorite mi na vprašanje, kaj pa vi veste o kršitvah človekovih pravic, ki so potekale na Mačarskem v letu 2006, če mi lahko to povzamete. To niso bili nič manj resne kršitve po resnosti in po številu kot kršitve eh, gospoda Lakašenka in kot eh, pravnica specializirana za človekove pravice moram reči, da obsojam to, da so vaši tovariši ljudi streljali v oči s ozivcem in jih tudi samovoljno pridržali, enako kot to počne Lukašenko. Oboje je neozdržno in vi kot eh, poslanci v tem parlamentu bi se morali boriti proti enem in drugem. Ja, očitno pač nimate dejstev. Na mačarskem ni Lukašenka, nisem iz Mačarske, nisem skupine SD tukaj, mimo grede. Ampak pač zavračam to, da poslanec v tem parlamentu kritizira drugega poslanca, čež da je eh, član neke diktatorske stranke iz neke druge ne članice EU. Pika. Gospod Šulc. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Gospa Kinga Gönc je poslanka v moji politični skupini. O Ferencu Đurčanju lahko govorimo za ali proti. Lahko zavračate Kinga Gunc kot političarko ali jo podpirate kot političarko. To je seveda stvar vsakega posameznika, da se svobodna in neodvisno odloča in se odloča za to, ali je za ali proti politični prepričanosti. Eh, posameznika. Razprava, ki jo tu imamo, je razprava o zadnji diktaturi v Evropi. Govorimo o enem najbolj brutalnih diktatorjev, ki smo kdajkoli imeli na evropskem ozemlju. In zato se mi zdi nedopustno, absolutno nedopustno, da svobodno izvoljeno poslanko iz moje skupine enačite z krvoločnim diktatorjem. Mislim, da to ne gre še posebej strani predstavnice vaše stranke, ki preganja romsko skupnost v vaši državi eh, z velikim sovraštvom. In če kdo ne more kritizirati gospe Kinje Gönc, potem ste to ravno vi, gospa Morvaj. Okay, we will, we will have our next... Naslednji govornik, potem pa gospod Tenek. Se opračujem, gospa Morvaj, imeli ste svojo možnost kot rečeno, gre za razpravo o Belorusiji. Gospod Tevak. Ja, prav, da govorimo o Belorusiji, ne o mačarski domači politiki. 20 e, let, odkar je propadla Sovjetska zveza in za gospoda Lukašenka se zdi, kot da se nič ni zgodilo. E, in njegova diktatura je eh, takšna, kot je bila pred eh, leti v sovjetskem eh, času. Še vedno eh, ima njegova tajna služba ime KGB, provokativno. Eh, decembra lansko leto so bile volitve, Lukašenko ne želi se stopiti in zdi se, da uživa v uporabi eh, nasilja eh, proti demokratičnim aktivistom. Kot je bilo danes nakazno, je Lukašenko intenziviral svojo kampanjo eh, preganjanja in eh, eh, represij nad tistimi, ki želijo spremembe. Zato pozivamo, da naj izpusti vse politične eh, zapornike in da naj odpre Belorusijo resnični večstrankarski demokraciji. Eh, ustanovna skupščina, parlamentarne skupščine Euronest eh, je potekala brez Belorusije. Belorusija je tisti manjkajoči košček mozaika Evrope in nestrpno čakam na dan, ko bo ta država ponovno vstopila v evropsko družino. Hvala lepa. Zadnji v tem krogu, gospod Rubiks. Hvala lepa. gospod predsedujoči. V polni meri podpiram Evropski parlament pri tem, da izpostavlja potrebo po spoštovanju človekovih pravic ne le v Evropski uniji, ampak širom sveta. To je ena naših temeljnih vrednot. Ne morem pa, ne morem pa podpreti posploševanja na rovaš vodje neke vlade in eh, ga obsojiti nečesa, eh, kar ni storil. Dejstvo, da so člani opozicije aretirali in niso edini in potem trditi, da gre za diktatorsko potezo, no, tu mislim, da je najprej treba ugotoviti, kaj se je dejansko zgodilo. In uh, ali so dejansko bile te aretacije upravičene ali ne. Samo dejstvo, da si v opoziciji, že ne pomeni, da lahko počneš, kar ti pade na pamet. Lahko smo tolerantni, kolikor se le da, ampak enaka pravila mora veljati za vse. Hvala, gospod Rubik, gospod Migalski, besedo ste že dobili. Ne, nimate besede, ste že govorili. Če se le zaključimo razpravo, zato dajem besedo komisarju Andorju. Thank you. Hvala, gospod predsedujoči, poslanke in poslanci. Evropska komisija je globoko zaskrbljena zaradi situacije v Belorusiji, zlasti zaradi razvoja po uh, kršitvi volivnih standardov decembra leta 2010, ko so potekale predsedniške volitve. Nasilje se je sedaj uh, pretvorilo v celo vrsto uh, Eh, kazenskih postopkov proti predsedniškim kandidatom in aktivistom. Istočasno pa potekajo postopki za, uh, za uh, zapiranje narodne volje in naše njive tveh, dveh uh, neodvisnih časopisov v Belorusiji. Visoka predstavnica baronica Ashton je izdala več konkretnih in tudi splošnih uh, izjav v zvezi z Belorusijo. Situacija se poslabšuje in eh, to je obsodila. Še enkrat pozivamo in smo pozvali Belorusijo, da neha eh, z nasiljem nad eh, opozicijo, političnimi aktivisti in da neha z temi političnimi sojenji. Svojo zaskrbljenost smo tudi izrazili zaradi poročil o mučenju in drugih vrstah zlorabe, zastrahovanja in podobnega ravnanja do teh ljudi. Januarja letos je svet eh, sprejel omejevalne ukrepe, ki med drugim vsebujejo prepoved potovanja in zamrznitev sredstev za 175 posameznikov iz Belorusije. To je tako kot 40 eh, posameznikov, ki smo, jih po, eh, ki smo jih obravnavali enako po volitvah leta 2006. Poleg tega razmišljamo o možnostih, kako sprejeti posebne okrepe, ko gre za gospodarske sankcije. V naših sporočilih smo beloruski strani povdarili, da hočemo še naprej sodelovati z beloruskimi prebivalci in civilno družbo kar zadeva sistem eh, olajšanjega izdajanja vizumov in pogajanja za Eh, sporazum o ponovnem sprejemu. Tukaj smo februarja sicer končali ta proces, države članice pa spodbujamo, da eh, izkoristijo možnost fleksibilnega nastopa, zlasti ko gre za področje izdajanja vizumov in ko gre za takse za izdajo vizumov, ki naj bi jih odpravile države članice za določene državljane Belorusije. S civilno družbo in prebivalci Belorusije torej komisija želi še naprej sodelovati. Še naprej bomo kritični do oblasti in to smo 31. Janja, januarja na svetu za zunanje zadeve eh, povdarili tudi v sklepih. Vsako eh, tesnejše sodelovanje in bilateralni odnosi eh, z Belorusijo bodo odvisni od spoštovanja človekovih pravic, pravne države in temeljnih svoboščin v Belorusiji. Ob zaključku naj povdarim naslednje. Situacija v Belorusiji je še vedno visoko na našem dnevnem redu. Vesel sem, da je večina med vami zavezana k temu, da nadaljujemo resno razpravo o tem. Še naprej bomo spremljali razvoj v Belorusiji in pripravljeni bomo ustrezno tudi ukrepati oziroma se odzvati. Hvala. Najlepša hvala, gospod komisar, za vaše besede. Kolegice in kolegi, s tem smo zaključili razpravo o Belorusi in sedaj lahko preidemo na glasovanje. Najprej bomo glasovali o šestih eh, predlogih resolucij o Šrilanki, spremljanje poročila Združenih narodov. Kolikor vem, obstaja ustni.